In ne nazadnje, parlament se zauzema tudi za pristop k organom in institucijam konvencije in sveta Evrope, zato ker bo to omogočilo priznavanje univerzalnega sistema za varstvo človekovih pravic, v katere je vključena tudi Evropska listina človekovih pravic. Hvala. Hvala dobili smo torej predlog resolucije na koncu te razprave in pri tem lahko zaključim skupno razpravo na to temo, o kateri bomo glasovali jutri. Sedaj pa imamo na dnevnem redu izjavi sveta in komisije o štokholmskem akcijskem načrtu. Predhodna razprava je bila izredno zanimiva vendar smo žal prekoračili dodeljeni čas in zato res prosim vse tiste, ki boste dobili besedo, da se strogo držite dodeljenega časa. Torej najprej dajem besedo svetu. Torej besedo dajem svetu. Izvolite. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Prostor pravice, svobode in varnosti je eden največjih dosežkov Evropske unije. Evropski prostor pravice, svobode in varnosti predstavlja napredek pri sodelovanju med državami članicami, sodelovanje na civilnem in na kazenskem področju ter na področju notranje varnosti je to eden najpomembnejših rezultatov evropskega projekta, ki nas je še najbolj približal izpolnitvi tega, za kar se v Evropski uniji zauzemamo in sicer približevanja našim državljanom. To je zelo pomemben vidik politike Evropske unije, ki se zauzema za to, da bi državljani Evropske unije unijo čutili res kot nekaj, kar prinaša dodano vrednost njihovemu vsakodnevnemu življenju, pri uresničevanju njihovih svoboščin, pri uživanju svobode in varnosti, ki jo imajo. In to je gotovo eden pomembnih velikih dosežkov vzpostavitve tega prostora varnosti, pravice in svobode. Svet Evropske unije je na tem področju sprejel nekaj sklepov in to v obdobju pred sprejetjem Lizbonske pogodbe, ko je ta prostor bil v bistvu medvladne narave. Torej nekateri sklepi so bili takrat sprejeti, ki zauzemajo, ki zadevajo to, o čemer smo že prej razpravljali in sicer preganjanje zločinov proti človečnosti, preganjanje vojnih zločinov in tako naprej. In sicer eh, so bili to sklepi iz junija 2002 ter maja 2003, ki so omogočili državam članicam operativne možnosti za sodelovanje na mednarodni in medvladni ravni pri preganjanju teh zločinov. In v nekaterih državah, na srečo, če se vsi spomnimo naprimer primera Pinochet, v nekaterih državah torej je to celo vključeno v njihovo zakonodajo. Tak primer je naprimer Španija. Lahko bi govoril tudi o drugih državah, ampak v Španiji imamo tako imenovano univerzalno sodstvo za zločine, ki so tako hudi, da lahko o njih sodimo, da o njih sodstvo lahko odloča, pa čeprav so bili ti zločini izvršeni izven ozemlja zadevne države. Tako da je to načelo teritorijalnosti kazenskega prava predpostavljalo tudi izjemo za to vrstne zločine, za zločine, ki so res tako zelo hudi za človeštvo, za človekovo dostojanstvo in te zločine je možno preganjati tudi izven ozemlja, na katerem so bili zagrešeni. Tako da je to en primer, imamo pa tudi druge primere tega prostora svobode, varnosti in pravice. Tukaj kaže omeniti štokholmski program, ko se Evropska unija odpira prostoru, svobode, varnosti in pravice, ki ni več samo nekaj, kar se obravnava na medvladni ravni, ampak kar je del delovanja Evropske unije. Štokholmski program je izredno pomemben in prav zaradi tega smo decembra 2009 pozdravili sprejetje tega programa v Evropskem svetu. Ta program prinaša zelo jasen program za Evropsko unijo in državo članice in zadeva interese ter prednostne naloge evropskih državljanov za prihodnja leta. Tako da je to res izredno pomembno. Znotraj tega programa, če mi dovolite, da to še enkrat ponovim, se vzpostavlja tudi obveznost za države članice za sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem pri preganjanju genocida ter zločinov proti človečnosti, zato da ti ne bi ostali nekaznovani. In to je tudi del štokholmskega programa, ki je bil sprejet v času švedskega predsedstva. Tako da je to izredno pomemben program, ki ga je treba še dodatno razviti, ki ga je treba konkretno udejaniti in v tem smislu je sporočilo komisije, z naslovom Zagotoviti prostor svobode, pravice in varnosti za evropske državljane izredno pomemben in ga pozdravljamo. Ta predstavlja tudi pobude za izvajanje štokholmskega programa. Tako nam ta omogoča, da lahko na osnovi prejšnjih rezultatov sedaj se soočamo z novimi izzivi v tem novem obdobju, v katerem že velja Lizbonska pogodba. To je gotovo izredno pomemben trenutek in dovolite mi, če uporabim izraz, da je to prava pravca ta pravna revolucija in institucionalna revolucija, če naj se tako izrazim. In to, kar je bilo prej področje, ki se ga je obravnavalo na medvladni ravni, je sedaj postalo področje ki se obravnava na ravni skupnosti. In pri tem je treba poudariti tudi pomen Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca pri sprejemanju ukrepov, ki jih bomo izvajali v prihodnjih petih letih. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi gospa komisarka Redingova. Hvala, gospa predsedajoča. To že veste, ampak vseeno, naj vam na kratko predstavim akcijski načrt komisije, ki se imenuje Zagotavljanje in izvajanje območja pravice, svobode in varnosti za evropske državljane. Gre za akcijski načrt, v katerem je vključen tudi štokolmski program. Ta akcijski načrt je neke vrste vodilo za zelo konkretne ukrepe, ki jih bomo morali sprejeti v naslednjih petih letih. Dovolite, da se za korak povrnem v preteklost. Dogodki zadnjih tednov in mesecev so nam dokazali, da se moramo vsi skupaj nujno soočiti s socialnim in gospodarskim položajem Evrope. Istočasno pa so pokazali jasna pričakovanja naših državljanov, da Evropska unija deluje hitro in odločno. Verjetno se spomnite sprejema delovnega programa komisije konec marca. No, sebina tega delovnega programa kaže, da ima komisija ne zgolj namen, temveč dejansko tudi že deluje. Osredotoča se med drugim na potrebo, da v Evropski uniji sprejmemo agendo za državljane, v katere srčiki bodo evropski državljani in akcijski načrt na področju eh, pravosodja in notranjih zadev je prva strateška pobuda nove komisije. Sprejeli smo jo zato, da bi ta delovni program začeli izvajati v praksi. In ta natančno spremlja mandat in pristojnosti, pa tudi širšo filozofijo, ki izhaja iz štokholmskega programa istočasno pa upošteva tudi predloge in eh, sugestije Evropskega parlamenta in sveta. Izziv, kako zagotoviti spoštovanje temeljnih eh, pravic in svoboščin, pri čemer istočasno zagotavljamo tudi varnost v Evropi, je izziv, ki mislim, da ga na ta način vseobsegajoče eh, na nek način se poskušamo eh, lotiti. Ta pobuda tudi um, predstavlja neke vrste časovnico in zemljevid za svobodno Evropo, kajti menimo, da svobode in varnosti v Evropi ne moremo ločevati med seboj. To sta pravzaprav dve plati medalje. In obesta povezani z državljani. Na ta način se bodo državljani še bolj približali Evropi. Akcijski načrt nam predstavlja smernice za akcije, ukrepe na konkretnih področjih in na ta način bodo naši državljani ugotovili, da je Evropa še bolj prepoznavna za nje. Gre torej za zelo odločno sporočilo, o katerem smo prej razpravljali, da je Lisbonska pogodba in nova listina o temeljnih eh, pravicah nekaj, kar je namenjeno ukrepanju v prid državljanov. Ker so vsi ti ukrepi seveda med seboj povezani, morajo biti v skladu z ambicijami, ki izhajajo iz Lisbonske pogodbe in iz listine o temeljnih pravicah. Glede na to moramo te ambiciozne cilje doseči čim prej. In to na podlagi in v skladu s pričakovanji državljanov. Zaradi tega mora Evropski parlament gledati na ta akcijski načrt ne kot nekaj, kar je zabetonirano, kajti lahko se zgodi kaj nepričakovanega. In komisija, če bo prišlo do nepričakovanih dogodkov, bo brez dvoma izkoristila svojo pravico do pobude in na ta način pomagala pri reševanju problemov. Ravno zaradi tega je naš namen, in to je pomembno za Evropski parlament, da v Eh, pregled, da pripravimo umestni pregled leta 2012 izvajanja štokholmskega programa, da bomo zagotovili, da so naši ukrepi v skladu z evropskim razvojem in dogodki, pa tudi dogodki na svetu. Kot je minister že ustrezno ugotovil, bi želela tudi sama podariti, da da akcijski načrt ne zajema tih, tega, kar naj bi bili predlogi komisije. Ne, Ta akcijski načrt seveda vključuje tudi načrte držav članic. Gre za vprašanje, kako bodo države članice svoje pobude, takrat, ko je treba zagotoviti subsidijarnost, oblikovale in kako bodo vključevale odločitve Evropske unije v nacionalno zakonodajo in kako bodo zagotavljale sodelovanje z drugimi državami članicami. Torej, ta akcijski načrt, spoštovane poslanke in poslanci, bo zgodba v, v uspehu na koncu koncu samo takrat in če bodo vse inštitucije odigrale svojo vlogo. Prepričana sem, da bo Evropski parlament pomagal pri tem komisiji, da čim prej uh, se napotimo na pravo pot. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Spregovorili bodo predstavniki političnih skupin in začela bo predstavnica Evropske ljudske stranke, gospa Koraca Bild. Minuto in pol ima na voljo. Komisar. Hvala predsedujoča. Najprej naj čestitam komisiji, da je v pravem času pripravila pravi akcijski načrt, ki bo dal v roke več moči državljanom Evropske unije. Pripričana sem namreč, da je štokholmski program najboljša pot naprej eh, v smeri Evrope državljanov, Evrope za državljane in za ljudi. Komisijo vabim, da naj uh, ohrani svojo odločenost za izvajanje štokolmskega programa, ko bo pripravljala konkretne predloge naslednjih pet let. Ta program eh, zagotavlja ravnotežje med zagotavljanjem varnosti državljanov na eni strani ter eh, spoštovanjem pravic, integritete in državljanstva državljanov. Pri akcijskem načrtu zlasti pozdravljam tiste ukrepe, ki so pred nedavnim prišli na naše eh, mize, boj proti trgovanju z ljudmi, zlorabi otrok in eh, povečanje eh, zaščite in varovanja mladoletnikov brez spremstva. Pozdravljam tudi strategijo za boj proti eh, mm, iznakaženju ženskih spolnih organov, potem proti eh, nasilju nad ženskami in nasilju v eh, družinah. Upala bi samo, da gospa komisarka, da bi že prej pripravili vse te predloge. Tudi državljane moramo spodbuditi, da v tem procesu sodelujo in zato moramo zagotoviti tudi transparentno odločanje in eh, dostopnost do dokumentov vsem. Predsedujoča, veselim se sodelovati z ostalimi poslankami in poslanci, s komisijo in s svetom, da bomo resnično uresničili območje eh, pravice, svobode in varnosti, da bo to območje postalo realnost. Hvala. Grazie per il gruppo de... Hvala. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Gönc, izvolite minuto in pol. Eh, konkret... Hvala, gospa predsedujoča. Najprej nekaj splošnih ugotovitev in potem nekaj konkretnih eh, opomb. Štokholmski program je zelo pomemben in zato sem nekoliko, jaz in moja politična skupina, eh, razočarana s pričo akcijskega načrta komisije, ki mislim, da ne odraža pomembnosti tega programa, saj ne po mnenju Eh, Evropskega parlamenta. In to nezadovoljstvo smo seveda izrazili v obliki predlogov sprememb oziroma amandmajev. Je pa za leti 2013 in 2014 eh, predvidenih cela vrsta ukrepov, kar je že začetna zamuda, s katero se soočamo. Poleg tega obstaja tukaj neustrezna odločenost eh, sodelovanja med parlamentom in komisijo, ko gre za mednarodno delovanje Evropske unije, čeprav se je povratno informiranje eh, izboljšalo, naprimer, ko gre za pogajanja o SWIFT-u za ZDA. Tukaj je komisija nekoliko bolje informirala Evropski parlament o toku dogodkov, ampak tudi tukaj se da stvari še izboljšati. Menimo tudi, da je samo okvirni sporazum eh, lahko del programa, pa tudi informiranje in komuniciranje z državljani je nekaj, kar ni dovolj povdarjeno. Državljane je treba ustrezno obvestiti, informirati o njihovih pravicah. Kar zadela priseljevanje, eh, zakonito in nezakonito, tukaj smo začeli z sodelovanjem, ampak smo šele na začetku. Recipročnost delovanja tukaj zahteva nove rešitve, kajti ostaja še cela vrsta nerešenih problemov, pa tudi prosti pretok delavcev je nekaj, kar bi eh, morali izboljšati. Hvala. Hvala v imenu skupine liberalcev. Gospa Weber, minuto in pol. Hvala predsedujoča. Štokholmski program je brez dvoma predvsej ambiciozen, vendar akcijski načrt mora biti takšen, da bomo program čim bolj učinkovito izvali. Učinkovitost pa pomeni ne samo primerno časovnico, temveč se mora nanašati tudi na vsebino zakonodajnih aktov, ki jih bomo v prihodnosti spreminjali in inštitucij, ki jih bomo v prihodnosti tudi ustanavljali. Če hočemo, da je Evropska unija postala bolj povezana med seboj, moramo krepiti vzajemno priznavanje in uh, zaupanje na področju pravosodja, sodelovanja policijskih organov, tako kot uh, smo to dosegli na področju enotnega trga v Evropski uniji. Če hočemo to doseči, moramo se osredotočiti na opuščanje nekaterih pravnih tradicij, ki jih ne smemo izkoriščati ali zlorabljati za zahtevo po minimalnih standardih zlasti na področju kazanskega prava. Naši državljani zahtevajo boljše eh, varstvo pred terorizmom, organiziranem čezmenem kriminalu in naša dožnost je, da jim zagotovimo to zaščito in varovanje, vendar to moramo narediti pri tem, da bomo istočasno v celoti spoštovali pravice ne samo žrtev, temveč tudi obtožencev. Minimalni standardi se morajo nanašati uh, na vse države članice in tukaj moramo biti drzni. Drzni bomo pri teh pobudah, če bomo dali več eh, pristojnosti Eurojustu, če bomo uh, nekoliko uh, se bolj dogovorili, kako varstvo osebnih podatkov urediti v vzajemnem interesu. Komisija in svet morata tukaj bolj tesno sodelovati in vsi skupaj se moramo bolj zauzemati za varstvo človekovih pravic. Najlepša hvala. Hvala za skupino zelenih, gospa Sargentini. Dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnila sem predstavnikoma komisije in sveta v zvezi sa štokholmskim programom in porodilo se mi je ob tem nekaj vprašanj. Bližamo se koncu španskega predsedstva. Pet tednov predsedovanja je še pred Španijo. Eh, začelo se je to predsedovanje z velikimi zamislimi o uh, azilu, o priseljevanju, o emancipaciji žensk in tako naprej in tako dalje. Pet tednov je še do konca predsedovanja in sprašujem se, kje pa so konkretni rezultati in predlogi. Komisija in parlament sta opravila svoje delo, ko gre za priseljevanje in azil in sedaj čakamo na svet, da bo ukrepal. Ne gre samo za to, kot pravi komisarka Redingova, da mora eh, države članice izvajati dogovorjeno, temveč mora tudi svet kaj predlagati, ko gre za Dublin 2, ko gre za eh, direktivo o kvalifikacijah, svobodnem eh, premikanju delavcev in tako naprej. Direktiva o boju proti diskriminaciji je nekaj, kar smo mi v plenarnem zasedanju že izglasovali in mi zeleni čakamo sedaj na nekaj bolj konkretnega. Seveda enakost in boj proti diskriminaciji sta dve temelji ni načeli iz štokolmskega programa, kot pravi komisija. Ampak zakaj potem je se je komisija odločila, da ne bo uh, tudi uh, um, istospolna partnerstva postavila kot prednostno nalogo v akcijskem načrtu. Pravite, ljudi je treba postaviti v um, srčje in uh, če bi uh, poskrbeli za enake pravice istospolnih parov, bi to naredili. Ne vem, zakaj tega ne delamo. Potem Europol. Pred Lizbonsko pogodbo je Europol pol eh, bil predmet minimalnega nadzora strani Evropskega parlamenta. Žal se to nadaljuje, čeprav že imamo sedaj Lizbonsko pogodbo. Pristojnost začeti pogajanja za Eh, sporazume o sodelovanju je nekaj, kar je zasnovano na eh, sklepu sveta in Europol slišimo, govorice se sedaj pogovarja z Izraelom o takšnem eh, sporazumu za sodelovanje. Ne vemo še sploh, katere druge države so tiste, na katere se Europol obrača. Izbonska pogodba daje parlamentu novo vlogo in komisijo prosim, da to upošteva pri svojem delovanju. Hvala. Grazie per il gruppo Europa. Hvala. Sedaj pa za skupino Evrope, svobode in demokracije dobi besedo gospa Bizotto. Minuto imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Številni ukrepi, pet let, ambiciozne številke, še zlasti na posameznih področjih, potem program o, o priseljevanju. Torej vse to kaže mm, na nekaj, kar nas nekoliko bega. Zakaj moramo namreč krepiti Eh, to politično strategijo, ki je sicer zelo koristna in jo je treba ukrepiti na določenih konkretnih točkah in sicer boj proti nezakonitemu priseljevanju na naši južni meji, na eh, dogovorih s tretjimi državami in tako naprej. Ampak to se nam ne zdi, da bi bil res pravi vir. Beremo namreč v poročilih Evropskega parlamenta, da je več kot 20 odstotkov mladih v Evropi Eh, komisar pa pravi, da je treba tudi pri vprašanju priseljevanja temeljiti na solidarnosti. Ampak ali je to res prednostna naloga? Prednostna naloga za nas je, da damo delo našim državljanom. Vse ostalo pa je nekaj, kar ne pomaga ne priseljencem, ne našim ljudem. Hvala. Besedo dobijo sedaj še drugi govorniki. Začel bo gospod Diaz Demera. Eh, minuto in pol imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Govorimo o več kot 360 ukrepih v petih letih, ampak ta akcijski načrt bi gotovo moral biti večji predmet razprave v Evropskem parlamentu, zato da bi lahko tudi poslanci podali svoje predloge na njiho, njegovo vsebino. Pa poglejmo nekaj primerov. Boj proti radikalizaciji, eh, Eh, priprava evropskega programa za priseljence, okrepitev Eurojusta in Europola na, v okviru boja proti organiziranemu kriminalu, boj proti uporabi interneta za teroristične namene in vzpostavitev evropskega sistema uh, mejnih straž in tako naprej in tako naprej. Tukaj gre za tako pomembno vprašanje, da bi jih gotovo morali obravnavati na drugačen način znotraj parlamenta. In ravno tako zbuja pozornost to, da za žrtve kriminala ta načrt ponuja samo en globalni načrt za zaščito žrtev, in med te žrtve šteje tudi žrtve terorizma. In po mojem mnenju, in žal nisem mogel zaradi parlamentarnih postopkov pripraviti predloga spremembe na to temo, bi bilo potrebno predvideti varstvo žrtev terorizma na drugačen način in to bi moral biti prednostni cilj Evropske unije. In za konec, gospa Redenk, želel bi vedeti, zakaj se bo sklep sveta v zvezi z Europolom sedaj nadomestil z uredbo o Europolu v obdobju do leta 2013. Hvala. Hvala. Sedaj dobi besedo gospa Flašikova Benova. Minuto in pol imate. Uh, pani prezidentka, pani komisarka. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod minister. V Stokholmskem akcijskem načrtu obstaja nekaj področij, o katerih bi žela spregovoriti. Zlasti se bom dotaknila problematičnih. To, kar je zame problematično, je skupni sistem za azil v Evropski uniji. O tem smo v parlamentu že dostikrat razpravljali. Po drugi strani pa komisija govori o tem, da je treba Eh, na nek način uintegrirati priseljence v našo družbo in sistem. Po drugi strani pa v tem akcijskem načrtu ni dovolj ambicioznih ciljev v zvezi s tem. Do leta 2014 pa vidimo, da ni nobenega upanja, da bomo imeli enotne eh, prošnje za azil in enotno obravnavo le teh. V načrtu je nekaj konkretnih predlogov, recimo v zvezi z gibanjem sezonskih delavcev, prosilcev za azil in tako naprej, ampak kljub temu nekateri drugi deli načrta so absolutno neambiciozni, zlasti, ko gre za uporabo represivnih ukrepov. Še nekaj. Komisija trdi, da ni prioritetna naloga, da bi Eh, registrirana istospolna partnerstva eh, vključili kot prioritetno nalogo v takšiški načrt. Nam se zdi, da je to napačno stališče. Potem gospodarske družbe niso dovolj obravnavane. Na koncu še nekaj naj navržem svoboda delovanja gospodarskih družb brez ustreznih neregulative je seveda nekaj, kar ne bomo mogli doseči. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Latvoret. Minuto. Hvala predsedujoča. Najboljši del akcijskega načrta je zame seznam petih konkretnih ukrepov, ko gre za pravice posameznikov v kazenskih postopkih in roadmap, ki ga uh, v zvezi s tem vsebuje štokholmski program. Ko gre za tolmačenje in eh, prevajanje uh, dokumentov uh, v zvezi z obtožnicami, se mi zdi, da je tukaj predviden korak naprej. Upam, da bodo to, kar predlaga špansko. Uh, špansko slovensko predsedstvo svetu tudi sprejeli. Pozivam komisarko, da v zvezi s tem uh, se osebno zauzame tudi v prihodnosti kot v preteklosti. Končno imamo tudi ukrepe za uh, graditev medsebojnega zaupanja za vzajemno uh, priznavanje. Mislim, da je re, re, uredba v zvezi z m, mm, pripornim nalogom uh, nekaj, kar ne izvajamo. Dva primera eh, iz, mojih, eh, iz mojega volilnega okrožja sta eh, trpela zaradi tega in če bi na področju pravosodja malce bolje sodelovali, se to ne bi dogajalo. Grazie, la parola all'onore. Hvala, besedo dobi za minuto in pol gospod Busutil. Hvala, gospa predsedojoča. Strinjam se s tistimi, ki ugotavljajo, da je notranji trg verjetno največji uspešni projekt Evropske unije, ki se razvija v korist evropskih državljanov. Sedaj nas čla, čaka naslednji nov tak projekt. Zanimivo je, da je leta 1992 začel veljati skupni trg in takrat smo sprejeli tudi Maastrichtsko pogodbo skupaj z konceptom evropskega državljanstva. S tem akcijskim načrtom pa ustvarjamo območje, v katerem bo evropsko eh, državljanstvo se lahko tudi uveljavljalo. Obstaja že področje, kjer lahko evropsko državljanstvo eh, skupaj s človekovimi pravicami, eh, državljanskimi svoboščinami in tako naprej uresničujemo. Obstaja pa tudi druga območja, na katerih lahko Evropska unija služi za zgled, naprimer boj proti trgovanju z ljudmi, boj proti pedofiliji, boj proti zlorabi otrok, internetnemu kriminalu in tako naprej. Vendar tri stvari so potrebne za ta projekt. Politično noto, ki bo uh, dala določeno vlogo evropskemu državljanstvu, potem spoštovanje subsidiarnosti, kajti obstajajo nekatera področja, kjer ta ostaja zelo pomembna. In končno roki. V tem akcijskem načrtu bi morali imeti roke in morali bi se držati, le teh sicer bodo to samo prazne in puhle besede. Hvala. Se la parola. Hvala. Besedo dobi gospod Lopes Aguilar, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Predsednik odbora Libe je bil soporočevalec skupaj s gospodom Kazinijem in Berlinguerjem o, v zvezi z deklaracijo o štokholmskem programu, ki je bila izglasovana decembra meseca in zato bi želel povdariti, da ta štokholmski program gotovo ne bo poenostavil življenja našega parlamenta na področju svobode, varnosti in pravice, ampak ravno obratno, še zahtevnejše bo naše delo. In zato želim povdariti, da je ena od zahtev v sprijeti resoluciji ostala brez neke konkretne um, uporabe. Mislim, ni navedena njena konkretna uporaba. In Zato želim v zvezi z akcijskim načrtom povdariti tudi naslednje, da so odstavki parlamentarne resolucije eh, številka 148 do 150 namenjeni zadevam, ki so izredno pomembni, ki zadevajo zaščito žrtev, pa tudi vzpostavitev agencij, ki so povezane s Schengenom, z Europolom, Eurojustom uradom za azil in uh, tudi v zvezi z nekaterimi drugimi uredbami, ki še niso sprijete, pa tudi ukrepi za varstvo osebnih podatkov. O tem uh, tukaj nismo dovolj razpravljali v parlamentu, še zlasti v zvezi z TFDP-jem. In to Tukaj se je pokazalo, da je tudi v Evropi izredno pomembno vzpostaviti neko primerno ravnotežje med javno dostopnimi in zasebnimi podatki. Ampak kakorkoli, ta akcijski načrt nam omogoča, da bomo v naslednjih petih letih korak za korakom izvajali ukrepe, ki jih štokholmski program predvideva. In tudi daje možnost Evropskemu parlamentu, da bo izpolnil vse zaveze, ki so podane v, v odstavkih 148 do 150 parlamentarne resolucije. In eh, če komisija ne bo so delala na tem področju v tesnem sodelovanju s parlamentom. Moram povedati, da bo parlament pri tem zelo, zelo občutljiv in bo zelo pazljiv na ta vprašanja in moram povdariti, da tudi svet in komisija morata sprijemati pripombe in mnenja Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Besedo dobi. Gospa Grisbek, minuto imate na voljo. Gospa komisarka, želim najprej izraziti svoje zadovoljstvo, da govorimo tukaj o akcijskem načrtu, o tem roadmapu štokholmskega programa, ki zadeva številne teme, bistvene teme in uh, ne bi jih želela navajati v tem kratkem času, ampak želela bi omeniti samo nekaj izbir, ki so nekoliko frustrantne, kar zadeva obliko in kar zadeva vsebino. Kar zadeva obliko, mislim, da moram povedati, da smo določili zelo natančno določene roke in uh, zato se moramo zauzemati, da bomo res lahko konkretno delali in da se bodo naše besede tudi odsevale v konkretnih dejanjih. Če želimo uspeti pri izvajanju tega akcijskega načrta. In zato predlagam, gospa Redingova, da posebej izpostavimo nekatere točke, ki se nam zdijo nujnejše od ostalih. Prva je sod, sodno sodelovanje, zato da bomo govorili isti jezik na področju sodstva. Torej, govorimo že o programu Erasmus za sodnike, ampak zakaj ne bi imeli programa Erasmus za vse poklice na tem področju, tudi za policijo in druge uradnike. In na to še druga pomembna prednost, ki bi jo morali vsi slediti, je zagotavljanje pravic otrok ter boju proti računalniškemu kriminalu in pedofiliji. Najlepša hvala za pozornost. Hvala. Besedo dobi gospod Lambrinidis. Minuto imate. Hvala, gospa predsedojoča. Ko gre za program priseljevanja, tukaj manjka pomembna beseda, namreč solidarnost. Danes smo že govorili o priseljevanju državljanov tretjih držav v Evropi, ampak v programu oziroma načrtu komisije tukaj ni nobenega govora o preprečevanju, o mm, aktivnem eh, delovanju in o solidarnosti med državami članicami, ko gre za nezakonito priseljevanje. Na deset tisoče priseljencev nezakonitih pride preko Turčije in Grčije vsako leto in vendar se ne vemo, kaj se z njimi dogaja. Oziroma ne vemo, kaj se dogaja tudi z sporazumom o Frontexu, ko gre za sodelovanje z Turčijo. Mislim, da so tukaj temeljne pravice Grčije in tudi Evrope eh, kršene z mejami in zaščito le teh povezane pravice namreč potem kako bomo vključevali te priseljence. Treba jih je vključiti, integrirati v naše družbo. Sicer komisarka Redingova ne bodo ti ljudje nikoli mogli z nami živeti v miru. Dati jim je treba možnost, da se vključijo v naše družbe, sicer so to tempirane bombe in temu se moramo izogniti. Hvala. Grazie, la parola. Hvala. Besedo dobi gospod Hauregi. Minuto imate na voljo. La... Gospa predsedujoča, meni se zdi, da Evropa, v kateri se so izginile meje in v kateri imamo vse več mednarodnega prestopništva, zahteva nek odgovor na to kriminaliteto, ki bo nad nacionalne narave. Jaz mislim, da imamo premalo sodelovanja med policijskimi organi na ravni Eurojusta, na ravni Europola, da imamo premalo sodelovanja eh, pri, na tehnični ravni, pri kazenskih postopkih, in tako naprej. In zato mislim, gospe in gospodje, da na nacionalni ravni čutimo tukaj preveč odpora proti tem skupnim dejanjem in vidimo, da bi morali res bolj združiti in povezati naše kazenske sisteme, zato da bi se lahko borili proti temu kriminalu, ki je mednarodnih razsežnosti. Najlepša hvala. Sedaj postopek Catch DI. Gospod Jakolino ima besedo. Izvolite. E hvala, predsedujoča. Gotovo je štokholmski program zelo pomembna priložnost. Ta velika številka, ki zadeva pobude, ki jih bo morala izvajati komisija za to, da bo vzpostavila prostor svobode, pravice in varnosti. Um, gotovo zahteva primerne metode sodelovanja med evropskimi institucijami in državami članicami, zato da se bo res vzpostavilo pravo sodelovanje pri uh, urejanju tokov priseljevanja, pri urejanju vprašanja zaprtih oseb v zaporih, ki so zelo prezasedeni. Na to osebe, ki prekupčujejo z eh, drogo, organiziran kriminal in vse, kar se dogaja na čezmejni ravni, zahteva to sodelovanje. To je veliki ziv tudi za naš parlament ki mora gotovo močno vplivati in spodbujati komisijo ter druge evropske inštitucije, da bojo bolje delovali na tem področju in ne samo države članice. Najlepša hvala, gospod Baten, minuto imate. Hvala, gospa predsedajoča. Sara Ludford je rekla, da jo skrbi neustrezno izvajanje uh, vsega, kar je povezano z evropskim pripornim nalogom. Mislim, da je to zelo milo povedano. Ta uh, priporni nalog je uh, par excellence pr nepravičen. Gre za to, da sedaj britanska sodišča ne morejo več varovati naših državljanov pred neupravičenim priprtjem in uh, zaprtjem, kadar jih je primejo v tujini. V primeru uh, Andrewja Simiju, ja vem, da dve naši sodišči nista mogli preprečiti izročitev tega državljana, zato ker ali ni bilo dokazov ali pa si jih je izmislila policija. Ampak to ni bistvo. Enostaven problem je, ker eh, sodišče ni imelo pravice proučiti teh eh, Eh, teh dokazov. Sedaj lahko krokodilje solze točimo za gospoda Simjona, ampak on je samo eden od tistih, ki so v nemogočih pogojih. Prevole Papa Nikolao. Hvala, besedo ima gospod Papa Nikolao. Hvala, gospa predsedajoča. Štokholmski program smo sprejeli z zadovoljstvom, zavezali države članice k solidarnosti in seveda, ko gre za priseljevanje, je treba govoriti tudi o ne, boju proti nezakonitem priseljevanju. Ta akcijski načrt sem prebral in v letu 2011 naj bi komisija ustanovila poseben mehanizem, zato da bi nacionalne sisteme za azil ocenila in da bi lahko na tem področju bolje sodelovane države članice med seboj, pač odvisno od njihovih zmogljivosti sprejeti prosilce za azil. Danes dopovdne smo uh, dali zeleno luč za ustanovitev azil, urada za azil na Malti. Ampak vprašanje je, ali je to, to treba povezati tudi s tem mehanizmom, ki ga načrtuje za naslednje leto komisija. Ali gre za mehanizem, ki bo uh, pomagal državam članicam pri naseljevanju teh priseljencev. Hvala. E, Hvala. Še zadnji dobi besedo. Gospod, dobi besedo gospa Makovej. Naj govorim o mehanizmu za ocenjevanje korupcije v državah članicah, to je mehanizm, o katerem je govor v akcijskem načrtu. Imamo sklep sveta na podlagi štokholmskega programa, ki se nanaša na te zadeve. Potem imamo akcijski načrt komisije o izvajanju štokholmskega programa. Oba govorita o evalvaciji naporov boja proti korupciji v državah članicah. Zato potrebujemo politično voljo in zavezano strani držav članic, če hočemo, da bo takšen mehanizem začel lahko delovati. To pravim, zato ker vsi vemo, da do sedaj domači napori v vseh državah članicah niso bili ravno učinkoviti, milo rečeno. Drugič, rok za sporočilo komisije v zvezi z, uh, v zvezi z bojem proti uh, korupciji je. Um, predviden šele v letu 2012. Mislim, da bi to morali narediti do konca leta 2010, če se hočemo bolje odzvati eh, na eh, potrebe po boju proti korupciji, tako v državah članicah, kajti korupcija je za gospodarsko krizo, zato bi jo bilo treba čim prej zaustaviti oziroma preprečiti. Hvala. Eh, Hvala. Sedaj pa dobi besedo državni sekretar, gospod López Garido, v imenu sveta. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Dejansko to, na čemer temeljita razprava o prostoru svobode, pravice in varnosti, ta evropski prostor, je nekaj, kar je točno povedal gospod Busutil, ko je omenil evropsko državljanstvo. Tukaj namreč govorimo o sestavi tega evropskega državljanstva, ki ga moramo še poglobiti in ki je gotovo ena glavnih osi, vsaj to tako razume špansko predsedstvo, ena glavnih osi nove politične etape, ki je odpira Lizbonska pogodba. V tem smislu je bilo postavljeno zelo jasno in neposredno vprašanje poslanke Judith Sargentini, ki sprašuje svet o tem, kaj je bilo storjenega v času španskega predsedstva in o tem, kaj je že vzpostavljeno za delovanje vnaprej. In poskušal bom svoj odgovor na to neposredno vprašanje strukturirati okrog nekaj točk, ki so vsi povezani nedvomno z evropskim državljanstvom ter z vsebino teh pravic, svoboščin, varnosti, pravice in tako naprej ter statuta evropskega državljana v 20. stoletju. Torej, ko govorimo o svoboščinah, o tem smo govorili tudi že pred Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in o tem je bilo govora še pred španskim predsedstvom in to zelo obsežno. Pri tem je treba govoriti tudi o direktivi za sodelovanje na področju priznavanja kazenskih odločb. Eh, potem še ena direktiva o nediskriminaciji, ki jo je omenila gospa Sargentini, je nekaj, za kar upamo, da bo komisija podala svoj predlog za direktivo v splošnem smislu, zato ker gre tukaj za zelo pomembno, zelo ambiciozno direktivo in predsedstvo sveta to podpira, tako da pričakujemo pobude komisije v tem smislu. Potem, kar zadeva vprašanja žrtev, to je, goto, je bilo eno prednostnih tem v času španskega predsedstva in še zlasti žrtve Eh, vojnih zločinov. Zato imamo tukaj tudi več predlogov, direktivo o boju proti tem zločinom, o boju proti mm, trgovanju z ljudmi, o boju proti eh, spolnim zlorabam. Torej, govorimo o zakonodajnih pobudi proti nasilju nad šipkejšim spolom o tem razpravlja tudi odbor Libe v tem parlamentu in tudi drugi odbori. In to je gotovo trenutno največja vrzel in področje, na katerem imamo v evropskih družbah največ žrtev. Tako da je to vprašanje žrtev, vprašanje, kateremu se zasedanja sveta, še zlasti svet EPSKO, eh, močno posveča. Na to strategija za notranjo varnost. O tem smo že sprejeli določene sklepe na zasedanjih sveta. Na to tudi odnosi z združenimi državami. Na to izjava iz Toleda o vprašanju sporazuma SWIFT ki je zelo pomembno vprašanje, o katerem smo razpravljali tudi v tem parlamentu. Ravno tako delamo tudi na skupni izjavi z Združenimi državami ter na dogovoru o varovanju osebnih podatkov. Na to bi na področju civilnega prava želel poudariti tudi uredbo RIM 3 in tudi kar zadeva področje azila in priseljevanja smo o tem veliko krat že govorili, in špansko predsedstvo bo prvo oceno, ki jo bo pripravilo skupaj z komisijo o programu Evropskega pakta za priseljevanje in azil, zelo resno proučilo. In istočasno poteka tudi program vračanja za mladoletne osebe brez spremstva. Na to vprašanje azila v povezavi z delovanjem agencije Frontex, delamo tudi na evropskem programu za begunce ter za ponovno naselitev beguncev v nekaterih državah ter tudi delamo na vprašanju programa za vračanje v izvorne države. Eh, govorim, delamo tudi na skladu za begunce, ki bi moral biti pripravljen za leto 2011 in Tudi druge zelo pomembne pobude na področju priseljevanja so že bile podane. Mislim, da na tem področju zelo konstruktivno sodelujemo s komisijo, tudi na vprašanju evropskega tožilca, ki je figura, eh, za katero je postavila temelje Lizbonska pogodba. In to je zelo pomembno vprašanje, ne samo zaradi Lizbonske pogodbe, ampak za zaščito gospodarskih interesov Evropske unije in naknadno bo to tudi pomembno za preganjanje čezmejnih zločinov. To so le nekatere izmed konkretnih točk, nekateri izmed konkretnih elementov, ki jih je špansko predsedstvo začelo obravnavati v sodelovanju z Evropsko komisijo in menimo, da je res bistvenega pomena to, da pri ustvarjanju te odprte in varne Evrope delujemo kredibilno, Evrope, ki ščiti svoje državljane. In v okviru trija predsedstev se bodo ta prizadevanja gotovo še nadaljevala v času prihodnjih predsedstev belgijskega in mađarskega. In to vam gotovo v Evropskem parlamentu lahko zagotovimo. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Redingova. About... Da, vsi govorimo o štokholmskem programu. Tukaj gre za neke vrste božično jelko za nekaj sto željami je videti. Ampak vsi bi morali mi govoriti o realnosti, resničnosti. Kako so te, uh, kako naj se lotimo teh uh, božičnih želja, glede na Lizbonsko pogodbo. Pred njo smo to delali ali so delali za zaprtimi dvorani, ne, za zaprtimi vrati, oprostite, ne da bi upoštevali državljane, njihove želje in pričakovanja. V okviru tretjega stebra so se srečevali ministri za notranje zadeve in niso spraševali za mnenje ne Evropskega parlamenta, ne komisije. In ko Evropsko sodišče ni imelo nikakršnih možnosti posred, posredovati, torej to je bilo izhodišče, če hočete, nemogoč položaj. tako imenovane de minimis eh, odločitve oziroma sklepe niti niso izvajali na nacionalnih ravneh. To je bil čas, ko državljani niso imeli metod, inštrumentov, s pomočjo katerih bi se lahko obrnili na sodišče in ki bi zaščitilo njihove pravice. No, k sreči sedaj imamo Lisbonsko pogodbo. Tretjega stebra ni več v okviru te pogodbe. Gre za predloge komisije, soodločanje, izvajanje na ravni držav članic, nadzor se strani Evropskega sodišča. Ampak to pomeni še nekaj. To pomeni tudi, da stvari ne moremo kar takole narediti, pripraviti predloge, pravila in tako naprej. To je treba sedaj narediti po tako imenovani normalni poti, poti, v kateri, za katero ste zahtevali vi, poslanke in poslanci, da jo uporablja komisija pri svojem delu. Prvič, najprej natančna analiza tega, kar je izvedljivo, kaj je dobro, kaj prinaša dodano vrednost. Drugič, javna posvetovanja, posvetovanja z javnostjo, zato da bomo ugotovili, ali so zamisli, ki jih bomo ponudili, nekaj, kar bodo civilna družba in ostali gospodarstvo države članice sprejeli ali ne. Ali bodo to sprejeli tudi nacionalni parlamenti ali ne. Ti so namreč sedaj tudi subjekt v vseh teh vprašanjih. In tukaj gre za tako imenovani test subsidijarnosti. In potem je treba pripraviti oceno vplivov in učinkov, da vidimo, ali je to, kar predlagamo in počnemo, ustrezno ali ne. In šele potem naj bi dokončno komisija pripravila svoj predlog. Če hočete, da komisija to dela tako kot v zadnjih nekaj letih, mi to povejte. Vsak teden bom prišla k vam z novim predlogom in kaj se bo s temi predlogi dogodilo. Najprej jih bodo nacionalni parlamenti blokirali in upravičeno. Zakaj? Zato, ker moramo resno se sedaj stvari lotiti. Resne predloge moramo pripraviti na podlagi pravnih, pravne domneve, da to, kar počnemo, je ustrezno, izvedljivo in da se to da potem uh, uresničevati v državah članicah. Ne želim, da bi se zgodilo, da bi prvi predlog, ki ga bomo pripravili, poslali na sodišče v Luksemburgu in sodišče v. Uh, Strasburu, češ, da je sporen. Vse vas moram sedaj voditi tako, da bodo državljani razumeli naslednje. Dodana vrednost vsega tega, kar počenjamo, je praktična korist za nje. Ja, slišala sem, uh, kaj odbor za ženske zadeve uh, pravi, čež da komisija to mora narediti. Zakaj? Zato, da bo zagotovila pravno varnost in gotovost ženskam v vseh državah članicah, da če se soočajo z nasiljem, bodo imele dejansko pravico, ki jo lahko izkoristijo, ne pa neko upanje, da jih bo nekdo zaščitil, pa to ne bo res. Torej, sodelovati moramo, delati moramo skupaj. Na stotine ukrepov je treba lizbonizirati. Treba jih je torej vzeti iz te neke mase in jih eh, jasno predstaviti in prilagoditi dejanskim pravnim standardom. Na stotine takih ukrepov, ki ne delujejo. Gospa Latford je govorila o pripornem nalogu. Seveda, To se ne izvaja v državah članicah. Zakaj? Zato, ker je cela konstrukcija okoli tega naloga, torej vzajemno priznavanje in vzajemno zaupanje, še nista bili, torej ta konstrukcija ni bila postavljena. In brez tega, kolegice in kolegi, brez vzajemnega zaupanja, medsebojnega zaupanja, žal mi je, ne morem z dekretom uliti eh, vzajemno zaupanje v glave sodnikov po vsej Evropi. Ne, to vzajemno medsebojno zaupanje moramo graditi z zakonodajo in z ukrepi, s katerimi bomo pravice državljanov uresničevali v vseh državah članicah, tako da bodo sodniki začeli tudi izvajati tiste določbe in pravila, za katere smo se dogovorili. In tukaj res eh, je napredek kar hiter. Akcijski načrt, no kolegice ni več tukaj, ampak akcijski načrt za boj proti nasilju nad ženskami. Leta 2011 bomo pripravili vseobsegajoče besedilo o zaščiti žrtev, vseh vrst žrtev. Zame ne more biti ena žrtev takšna, druga žrtev drugačna, tretja kategorija žrtev ne more obstati. Vse žrtve je treba enako obravnavati. Delamo na področju varstva podatkov in vi ste žal v nekem trenutku rekli ne, ne bomo več delali tako kot takrat, ko Lizbonska pogodba še ni veljala ne bomo več delali tako. S tem se strinjam. In predsednik odbora, veste, da vaš odbor, pa tudi drugi odbori Evropskega parlamenta ste v celoti vključeni v naše delo. In veliko stvari bomo morali početi skupaj. Zelo tehnična, strokovna vprašanja se pojavljajo, ki lahko bistveno vplivajo na naše družbe. In še nekaj bomo morali narediti državljanom bomo morali pojasniti, kaj sploh počnemo. Kajti to je tudi del ce, cele zadeve in to ne najlažji del celotnega vprašanja. Da, sprejeti moramo ukrepe, naprimer, v zvezi z nezakonitim priseljevanjem in azilom. Videli ste že, da je kolegica Cecilija Malmström že pripravila konkretne predloge v zvezi z nezakonitim priseljevanjem nadzora meja in eh, boju proti nezakonitemu priseljevanju. In pomembno bi bilo, če bi eh, parlament in svet sprejela te predloge, sveženo o azilu, potem predlog o enem samem dovoljenju program o skupnem naseljevanju priseljencev, potem vzajemno priznavanje in pravkar sprejet akcijski načrt za varstvo mladoletnih oseb brez spremstva. Ogromno stvari pa se še pripravlja, ogromno. In ne gre za to, kdo bo sedaj kaj naredil, kajti nekaj stvari sam ima inštitucija, sam eden ne more narediti. Primer. Zahtevate direktivo o nediskriminaciji. Žal vam moram povedati, takšna direktiva je nekaj, kar je treba sprejeti eh, soglasno in to ni mogoče bilo v svetu. Kaj naj sedaj jaz naredim? No, pravzaprav nisem jaz bila tista, ampak komisija je ponudila direktivo o nediskriminaciji zaradi pomankanja soglasja. V svetu je se skupaj ostavilo vse. Torej se pogovorite s svetom. Potem uh, istospolni pari. Dobro veste, da je ena, eno od elementov subsidiarnosti pristojnost držav članic, da urejo način obravnave uh, istospolnih uh, parov. Evropska unija pa postane pomembna tukaj, ko gre za čezmejno uh, obravnavo takšnih parov. Sama pa ne moremo napraviti naloge za Pol, Polsko, Romunijo, Grčijo, Luksemburg, Francijo, ne vem še kogakoli drugega. To morajo vse te države članice same narediti. Sama lahko zagotovim, da ne bo diskriminacije, če ti ljudje izvršujejo izva, svojo pravico do mobilnosti, torej če gre za čezmene primere. In to je tisto, kar že počnemo. Kar zadeva mobilnost, kar zadeva pravice državljanov, potem, kar zadeva sodelovanje med pravnimi sistemi držav članic, potem, ko gre za odpravljanje meja, ki še vedno obstajajo, na tem skupnem enotnem trgu in žal moramo ugotoviti, da to sploh ni skupni trg, če govorimo o državljanih Evropske unije. Zato sem z veseljem prebrala poročilo Marija Montija, ki vsebuje veliko prvin o tem, kam moramo stvari obrniti. In veste, kaj je moje svetopismo? Poročilo, ki ga je pripravil eden od vaših eh, poslancev in ki vsebuje vse prvine v zvezi z prostim gibanjem državljanov in ki vsebuje vse probleme, ki jih je treba rešiti. In to, kar jaz vam predlagam, je naslednje. Vzemite si te predloge, oglejte si enega za drugim in rešujte jih enega za drugim, seveda v sodelovanju z nami ko vam jaz ponudim predloge, ko boste videli, kako stvari načrtujemo, boste videli, da je toliko predlogov pred vami, da boste morali tudi eh, po noči delati. Ne vem, ali to eh, sploh je dovoljeno glede na direktivo o delovnem času in glede na človekove pravice, ampak vseeno. Vi kot poslanke in poslanci lahko vam obljubim, da bomo delali toliko časa, dokler ne bomo vseh teh stotin problemov rešili. Seveda tega ne morem narediti sama. Potrebujem vas, konstruktivno sodelovanje, ampak pomagajte mi pri reševanju enega elementa za drugim. Če bomo vsak teden en element razrešili, če bo vsak teden en predlog na vaših mizah, bom z veseljem prišla v vaše odbore, kolikorkrat me boste povabili. In se bomo pogovorili o tem. O vsaki stvari, eni za drugo. V petih letih bomo z vašo pomočjo uh, to celino preobrazili. Grazie, la discussione è chiusa. Hvala, razprava je zaključena.